Sedaj sledi skupna razprava o poročilu gospe Starkevič Jute o čezmenih plačilih v skupnosti in poročilu Johna Purvisa o dejavnosti institucij za izdajo elektronskega denarja. Najprej dajem besedo poročevalcema, najprej gospe Starkevič Jute, štiri minute. Dekuj, ponja, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Danes, v času, ko se je gospodarstvo Evropske unije znašlo v krizi, postaja še bolj pomembno, da pomagamo gospodarstvu in eden od teh načinov je krepitev notranjega skupnega trga. Ta je še vedno zelo razdrobljen, zlasti ko gre za finančne storitve. Predlog, ki je pred nami, naj bi prispeval k reševanju tega problema in naj bi eh, nam omogočil, da usta, u, u, ukva, u, ustanovimo enotno območje plačil v evrih v Evropski uniji pod imenom SEPA. Gre seveda za celo zgodovino, eh, ki sledi uvedbi evra in ukinitvi menjalnih tečajev. Takrat je postalo jasno, da so postali neučinkovitost in visoki stroški v čezmejnih plačilih velik eh, problem. Zlasti, ko je šlo za razliko med eh, čezmejnimi plačili v okviru eh, Evropske unije in med Evropsko unijo in tretjimi državami. Na podlagi tega je komisija 25. julija 2001 oblikovala predlog uredbe, in sicer številka 2560, ki je začela veljati 31. decembra 2001, vendar je najprej veljala samo za čezmejna plačila v okviru Evropske unije. S tem smo poskušali ugotoviti, kako s takšnim zniženjem stroškom in večjo učinkovitostjo čezmejnih plačil povečati učinkovitost delovanja skupnega notranjega trga. Z uvedbo te uredbe so se v bistveni meri znižali eh, prispevki, naprimer pri eh, prenosu nakazilu v višini 100 evrov je bilo pred sprejetjem uredbe treba plačati v obliki provizije 24 evrov, potem pa se je v povprečju ta strošek znižal na 2,50 evra. Seveda pa eh, je uredbo 2560, ker je bila sprejeta že 2001, komisija se sedaj odločila pregledati in cilj pregleda je povečati področje uporabe te uredbe. Predlog komisije je, da se razširi eh, ta uredba tako, da bodo načela enakih nadomestil veljala za vsa plačila za kritje neposrednih bremenitev Na ta način se bo seveda spremenil celotni sistem plačil v Evropski uniji. In eh, to enotno območje plačil v evrih bo začelo res eh, delovati. Poleg tega je predvideno, da če ni nobenega, nobenega pogodbenega dogovora med plačnikom in eh, finančnim posrednikom, bi pri čezmejnih eh, plačilih bilo moč ob, uh, uporabljati provizijo nič celih nič osem evra, ko gre za neposredne bremenitve. V tem primeru poziva komisija morajo države članice imenovati pristojne organe za sodelovanje med državami članicami, poleg tega pa uh, predlaga komisija, da se vzpostavi sistem meril za nadzorne organe. Potem nadaljna novost, ki, predlaga, ki jo predlaga komisija, je postopno odpravo obveznosti statističnega poročanja o plačilni bilanci za banke in za druge ponudnike plačilnih storitev. Na ta način naj bi uveljavili nek eh, nov postopek in moram z obžalovanjem ugotoviti, da se svetom v zvezi s to točko žal še nismo dosegli nobenega dogovora, tako da ta odprava obveznosti statističnega poročanja o pčelni eh, bilanci še eh, ni datumsko predvidena. Hvala, gospa predsedajoča. Gospod Prvis, štiri minute. Respond. Ta direktiva je odgovor na vedno večji pomen elektronskega trgovanja in elektronskega denarja. Potrebujemo jasen zakonodajni okvir. S tem želimo spodbuditi uporabo elektronskega denarja za spletne račune, predplačniške telefonske račune, kartice za potovanje po podzemni železnici in darilne bone. Elektronski denar se nikako ne razlikuje od drugega denarja. Shranjuje denarno vrednost in omogoča lažje plačevanje vendar za razliko od debetnih in kreditnih kartic deluje kot predplačniška storitev. Običajno se uporablja za manjša plačila in za plačila podjetjem, ki niso uporabniki. Zato je to omejeno običajno na predplačniške storitve, naprimer telefonske storitve. Prav tako ni potrebe po bančnem računu, zato to še posebej koristi tistim v družbi, ki nimajo bančnih računov ali jih ne morejo imeti pred osmimi leti je gospod Benjamin Kern v svojem članku o elektronskem denarju navedel, da se bo kmalo začelo obdobje elektronskega denarja. Žal je bila ta napoved preveč optimistična in prezgodnja, vsaj za Evropo. Elektronski denar še vedno ne deluje v Evropi tako, da bi zagotavljal vse tiste koristi, ki smo jih pričakovali ob sprejetju direktive o elektronskem denarju leta 2001. Verjetno zaradi velikih zahtev o ustanovnem kapitalu in drugih omejitev. Številne oziroma sestava institucij o elektronskem denarju se razlikuje med državami članicami. Naprimer, na Češkem je 40 institucij za izdajo elektronskega denarja, v Franciji jih je manj, v Nemčiji pa sta dva bila celo prisiljena, da se preselita v Združeno kraljestvo zaradi velikih razlik v zakonodaji, celo v okviru te direktive. Pred dvema letoma, leta 2007, je bil preostanek elektronskega denarja samo eno milijardo evrov in to se primerja s 600 milijardami gotovine v krogotoku. Zato moramo na tem področju še veliko storiti njegova, njegov pomen pa se vseeno redno povečuje. To bo vodilo do inovativnih in varnih denarnih storitev, ki bodo zagotavljale dostop do trga novim igralcem in spodbujale učinkovito konkurenco med deležniki na trgu. Novi in manjši operaterji bodo imeli možnost, da vstopijo na trg, kajti znesek ustanovnega kapitala bo zmanjšan iz milijona evrov na 125 tisoč evrov. Odbor Ekon bi si želel, da bi bil ta znesek še nižji. Zagotoviti je treba več mest za plačevanje z e-denarjem. Naprimer, stranka, ki plačuje za karto za metro, bi lahko s tisto kartico kupil tudi časopis ali šopek rož v kiosku. To se zelo uspešno izvaja v Hongkongu, naprimer. Pohiteli smo z zakonodajnim postopkom v prvi obravnavi, zato da bi ta ukrep začel veljati še pred evropskimi volitvami. Zahvalil bi se Ivu Melani iz odbora Ekon, poročevalcema v senci gospodu Pitelo in gospe Raivi, službam komisije, pa tudi predsedstvu Češke, še posebej za njihovo zelo pozitivno sodelovanje. Nič od nas ni dosegel vsega, kar smo si želeli, vendar mislim, da smo storili velik korak naprej in zato bi pozdravil parlamentovo podporo v zvezi s tem projektom. Hvala. Gospod komisar, beseda je vaša. Predsedujoča, gospe in gospodje, najprej naj izrazim zanimanje komisije za hitrost, s katerim se je parlament lotil teh dveh pomembnih eh, tem, zato se zahvaljujem tako poročevalcema kot tudi predsednici Bereš, ki je eh, izredno pospešila eh, delo. Danes manjka samo še nekaj mesecev do datuma, ko bodo države članice morali sprejeti direktivo o plačilnih storitvah. Eh, ta dva ukrepa skupno z prizadevanji eh, podjetij z finančnega področja, eh, kar zadeva sprejemanje sistema SEPA, je korak v smer ustanovitve enotnega plačilnega območja v Evropi. S tem bomo dopolnili pravno podlago za to, da zagotovimo jasnost, gotovost in stabilnost trgov. Pogajanja, ki so potekala v zadnjih tednih, so omogočala, da se kmalo dokopljamo do nekega soglasja okrog teh dveh dosjejev. Kar pa zadeva uredbo o čezmejnih plačilnih stvoritvah, vam lahko najavim, da komisija soglaša z amandmajem, ki je bil predložen in ki je bil plod nekega kompromisa. Komisija se eh, razveseljuje nad tem, da je prišlo do predloga določenih členov, ki urejujejo tudi vprašanje medbančne multilateralne provisije, kar zadeva neposredne bremenitve. Eh, trg je pričakoval, na te, je pričakoval te ukrepe, za katere menimo, da so nujni za to, da pride do takošne uveljavitve neposredne bremenitve v okviru SEPA strani eh, nacionalnih bank. Na tak način bo eh, plačilna industrija imela na voljo tri leta za to, da predlaga dolgoročni poslovni model za avtomatske bremenitve ob spoštovanju konkurence. Komisija v logiki tega kompromisa je pripravljena nadomestiti brezpogojno ukinitev teh obvez za neko klauzulo eh, ponovne, eh, ponovne proučitve, tako kot predlaga parlament in svet. Kar pa zadeva direktivo o elektronskem denarju, tako kot eh, smo jo eh, ponovno pregledali. Moram reči, da gre za zelo ambiciozno direktivo, ki bo ponujala nedvomno eh, neko dobrodošlo drugo možnost za vzpostavitev trga elektronskega denarja, ki ne bo res ploden in učinkovit. Ta direktiva stremi za tem, da vzpostavimo pravni okvir za ta trg, ki ne bo jasen in uravnovešen, s tem, da odpravimo nepotrebne ovire in ki so neproporcionalni, ki ne omogočajo prostega dostopanja do trga trga in emisijo elektronskega denarja. Nova direktiva bi morala spodbuditi pravo konkurenco, učinkovito konkurenco med vsemi akteri na trgu in hkrati zagotavljati tudi enake, eh, enake pogoje za vse ponudnike teh storitev in visoko stopnjo zaščite potrošnikov. Torej, do, m, kompromis, ki je bil a, dosežen, zagotavlja dobro ravnotežje in popolnoma ščiti nas začetne cilje, hkrati pa se odziva tudi na a, legitimno skrb, ki je bila izražena med postopkom sprejet, sprejemanja. Zaradi tega popolnoma podpiramo ta predlog. Hvala lepa. V imenu odbora Juri, gospod Sakalas. Dve minuti. Dan. Hvala, gospod predsedujoča. Odbor Juri podpira predlog za uredbo Evropskega parlamenta in sveta o čezmejnih plačilih v skupnosti. Nameni pobude komisije so naslednji, da bi nadomestili obstoječo uredbo, zato da bi jo prilagodili razmeram na trgu, drugič, da bi izboljšali varovanje pravic potrošnikov in zagotovili ustrezen zakonodajni okvir za razvoj bolj učinkovitega plačilnega sistema v EU. Tretjič, da bi dosegli oblikovali notranje trg za plačilne storitve v EU. Odbor Juri je predložil predlog in v tem mnenju je bilo navedeno, da države članice lahko institucije pozovejo, da delujejo kot kompetentne oblasti v zvezi z storitvami čezmenih plačil. Pomembno je, da obstoječe ukrepe začnemo izvajati v zvezi s čezmejnimi plačili, zato da bomo lahko reševali spore na tem področju. Pomembno je povdariti, da proporcionalnost, subvencionalnost in drugi izzivi v zvezi s čezmejnimi plačili morajo veljati v okviru pogodbe ES členom 95. Tukaj potrebujemo pristop po vsej skupnosti kaj ti pravila in načela morajo biti enaka v vseh državah članicah, zato da dosežemo pravno varnost in enake možnosti za vse tržne deležnike na trgu. Hvala. Sedaj pa govorniki v imenu skupin, skupina EPPED, gospod Garcia, Margalo in Marfil. Dve minuti. Hvala. komentiral bom samo poročilo o čezmenih plačilih gospe Starkevičjute. Kakor je sama že dobro povedala, to govori o potrebah, ki so se pojavile zaradi uvedbe evra. Uvaja jasna načela. Namreč, pogoje morajo biti enaki tako za nacionalna kot čezmejna plačila. To velja v notranjem trgu. Mislim, da je treba prav gotovo storiti še veliko pred to uredbo. S tem se gibljemo k območju, enotnemu območju plačil v evrih. S časom je ta uredba postarala in treba jo je pregledati in jo spraviti v sklad z novimi razvoji na trgu in z direktivami. Komisija je predlagala tri točke. Prvič, da bi v področje uporabe, uporabe vključili čezmejna plačila, drugič, da bi vzpostavili postopke za zunajsodne preglede sporov, ki lahko izvajajo iz, izhajajo iz izvajanja te direktive. Ogledali pa bi si tudi potrebe o obveščanju v zvezi s statističnimi podatki. Evropski parlament se je strinjal tem, ampak predložili so tri predloge sprememb. Prvič, razjasnili bi pravne definicije, ki se uporabljajo v tej uredbi. S tem pa bi vključili tudi opozorilo za države članice, da morajo ukrepe izvajati bolje, kot so jih dosedaj. Tretjič, zahtevali pa bi tudi boljše usklajevanje med državami članicami. Sam imam pomisleke v zvezi z zahtevami o posredovanju statističnih podatkov. To je bilo rešeno v sporazumu med različnimi institucijami, zato sem v celoti zadovoljen z rezultati, ki smo jih dosegli v tem sporazumu med institucijami. Hvala. V imenu skupine socialistov, gospod Beres, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoča. Govorila bom o poročilu John Purvis v zvezi z elektronskim denarjem. Elektronski denar je manj razvit v Evropi kot v Hongkongu. To pa zato, ker evropski potrošniki bolj uporabljajo plačilne kartice. V zvezi s tem obstajata dva razreda pomislekov. Trenutno se vsi bojijo nadzora. Sedaj pa ni čas da bi se prepustili lobiju za elektronski denar in zmanjšali pravila na področju nadzora. Evropski parlament je zelo zaskrbljen v zvezi z institucijami za izdajo elektronskega denarja. Treba je zagotoviti ustrezen nadzor nad njimi in upam, da bomo dobili zagotovila na tem področju. To bi bilo zelo dobrodošlo. Prav gotovo imamo pomisleke v zvezi z ustreznim upoštevanjem interesov uporabnikov in potrošnikov, še posebej, ko želijo prekiniti svoje pogodbe. Institucije za izdajo elektronskega denarja ne bi smele pretirano zaračunavati za prekinitve pogodb. To je podlaga, na kateri podpiramo ta predlog in upamo, da bodo zaradi tega življenja naših državljanov lažja kajti lahko bodo uporabljali elektronski denar. Vendar ne smemo pretiravati, še posebej v zvezi z nadzorom. Hvala vsem. Hvala. Sedaj je v imenu skupine Alde gospa Bajeva. Predloženje je to za reglament na evropejski. Hvala lepa. Predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o čezmenjih plačilih v skupnosti naj bi nadomestil obstoječo uredbo. To je, to je povezano z oblikovanjem enotnega območja plačil v evrih. S tem bi povečali varovanje pravic potrošnikov in zmanjšali obremenitve v zvezi s statističnim poročanjem. Člen, člen 5 o plačilnih bilancah in člen 12 se navezujeta na kompromise. To je bilo jasno tudi v našem poročilu gospe Starkeviči, da Bolgarija to podpira. Trenutna globalna finančna kriza zagotavlja to, da bi morali bolj posredovati statistične podatke. Bolgarija podpira to, da bi ukinili izvensodne postopke za tiste, ki zagotavljajo storitve in sicer pod pragom 50 tisoč evrov. Bolgarija podpira tudi umik člena 5 odstavka 2 v zvezi z izgubo podatkov in z poslabšanjem kakovosti statističnih podatkov za plačilne bilance. Tudi kar zadeva sistem za neposredna plačila. Hvala. Hvala. Bien, nous avons un petit problème, nous n'avons... Dobro, imamo manjšo težavo. Gospoda Krasca ne vidim. Tudi gospoda Lundgrena ni tukaj. Tudi gospoda Gozesa ni tukaj. V okviru postopka pritegnite pozornost predsedujoče nikogar. Prav tako ni, zato besedo ima komisar. Hvala predsedujoča, še enkrat naj izrazim svoje, svoje pozitivno gledanje na način, kako je parlament uh, razpravlja o teh dveh eh, svežnjih. To pomeni, da nova uredba o čezmenjih plačilih bo stopila v veljavo 1. novembra tega leta, tako kot je bilo predvideno. In eh, trg eh, elektronskega denarja se bo okoristil za drugo priložnostjo za lastni razvoj. Usporedno za direktivo o plačilnih storitvah, ta dva zakonodajna akta na evropski ravni bosta omogočila, da vzpostavimo moderno, prav, moderni pravni okvir in tudi celostni pravni okvir za evropski trg trga plačil in na tak način bo evropska plačilna industrija lahko polno eh, razvijala svoj projekt za enotno plačilno moče v evrih. Ta projekt bo oponujal potrošnikom in podjetjem v Evropi nek trg, ki bo popolnoma eh, eh, pač integriran in ki bo tudi bolj učinkovit z vidika stroškov in, in dobre kakovosti. Zato se posebej zahvaljujem Evropskemu parlamentu za ta dodaten znak svojega angažiranja v korist sepeh. Hvala lepa. Euh, v redu. Gospod Lundgren ni bil tam, ko bi moral biti, sedaj pa mu vseeno dala besedo. Ni vas bilo tukaj, ko sem vas pozvala, ampak bi sedaj vseeno vaše. Izvolite. Samo dve minuti. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, to je zelo lepo od vas elektronski denar, ki se lahko uporablja pri čezmenih plačilih, je nekaj, kar predstavlja jasen napredek. Pomembna naloga Evropske unije je, da na ta način izboljša notranji trg. Vseeno pa želim izkoristiti to priložnost, da še enkrat spomnim na to, o čemer dejansko govorimo. Ko smo uvedli evro v velikem številu držav članic, je to temeljilo na analizah, ki so bile izvedene na oceni urednosti tega denarja. Lahko bi zmanjšali stroške plačil, lahko bi zmanjšali tudi vse sorte drugih stroškov. Cena za to pa je, da imamo bolj nestabilna gospodarstva. Videli smo, da se je povečalo število brezposelnih, težave so s plačilnimi bilancami in to se pojavlja sedaj, ko, vse, ko smo vsi v težavah. Italija, Španija, Grčija. In Irska. Te države so sedaj v težavah in so žrtve tega, da imamo skupno valuto. Do tega pa ni prišlo, kajti na območju enotnih plačil nismo dosegli napredka. Stroški, rekli so, da bodo stroški zanemarljivi, tako da ko bomo imeli skupno valuto, ki bo zagotavljala samo nestabilnost v evropskih gospodarstvih. To sem že povedal in to lahko sedaj vidite. Zato vas prosim, da o tem razmislite. Hvala. Bien, donc nous redonnons la parole à notre rapporteur. Ponovno dajem eh, besedo poročevalki, gospe Starkevič Jute, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej dovolite, da povdarim, da je besedilo tega predloga uredbe rezultat eh, kompromisa, ki smo ga dosegli po dolgih pogajanjih med eh, svetom, komisijo in Evropskim parlamentom. Zato bi ob tej priložnosti se želela zahvaliti tako komisiji kot tudi kolegicam in eh, kolegom v Evropskem parlamentu nasploh, pa tudi v odboru za ekonomske in monetarne zadeve, ki so mi v veliki meri pomagali pri tem delu in pripravi poročila. Gospod Lundgren je pravkar uh, eh, povdaril in zelo prav ima, da bo ta nova uredba okrepila SEPA, torej enotno območje plačil v evrih. Sama prihajam iz države članice, ki še ni vključena v evroobmoče, zato sem še zlasti vesela, da bo ta uredba začela se uporabljati tudi v primeru izvrševanja plačil v nacionalnih valutah, v mojem primeru v naši nacionalni valuti. Na ta način bomo razlike med provizijami za čezmena plačila v evrih oziroma v domačih nacionalnih valutah izenačili. Eden od prvih korakov, ko gre za območje evra, pa bo eh, pomembna uporaba načela čezmejnih eh, plačil tudi za države članice Evropske unije, ki niso v evroobmočju. Uporaba tega pravila in tega pravnega akta nam bo omogočila tudi modernizacijo v bančništvu. Bančni sektor bo moral v treh letih pripraviti nov poslovni model za bolj učinkovito a, eh, oblikovanje čezmenih eh, plačil na ta način mislim, da bomo resnično lahko uvedli v prakso eh, inovacije in eh, celo vrsto ukrepov za povečanje učinkovitosti. Sedaj pa gospod Prvi, dve minuti. Gospod predsedujoča, želim potešiti tiste, ki so izrazili skrbi v zvezi s skrbnostjo in varnostjo. V tej direktivi je zagotovljeno, da sredstva e-denarja niso depoziti in od tega ne morejo izhajati obresti. Urata za elektronski denar smo odprli samo malo. Zmanjšali smo začetni kapital na 125 tisoč. Zagotoviti je treba tudi ustrezna sredstva, vendar v zvezi s 25 odstotno prožnostjo, ki je dovoljena želijo nekatere države članice iti tako nizko, kot je 1,6, nekatere pa do 2,5. Vseeno želimo zagotoviti enake možnosti za vse v Evropski uniji, še posebej sedaj, ko smo ustrajali pri tem, da bodo sredstva e-denarja popolnoma zavarovana in tudi uveljavljena bodo druga varovala za potrošnike, tiste, ki jih je omenila gospa Beres. Kar zadeva kapital, ki je potreben, je bilo treba določiti tudi raven za opustitve za nacionalne operaterje na 5 milijonov namesto na 2 milijona evrov. To je zelo previden korak naprej, ki ni popoln. Kompromisi redko so popolni. Prav gotovo bomo morali čez 3 ali 4 leta ponovno spregovoriti o tem. Upam, da bodo do takrat na trgu večje število operaterjev in da bodo uporabniki zahtevali več možnosti, in da bodo tisti dvomljivci, tudi Evropska centralna banka, postali pomirjeni, da je to korisna, uporabnikom prijazna storitev, ki ne predstavlja tveganja za evropsko gospodarstvo. In v Evropi bomo končno lahko začeli uporabljati vse možnosti, ki jih ponuja e-denar. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo zaključili razpravo. Po dnevnem redu je sedaj na vrsti razprava o poročilu Horsta Schnellharta v zvezi z zdravstvenimi pravili za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Takoj dajem besedo poročevalcu, gospodu Schnellhartu, štiri minute. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje.